predsedovalca, to je zelo pomembno poročilo. Videli bomo tudi, kako bodo države članice izvajale to direktivo. 40 odstotkov evropskih državljanov namreč živi na obmejnih območjih. In ne smemo pozabiti, da je bila objavljena študija, ki je pokazala, da manj kot 20 odstotkov evropskih državljanov pozna svoje pravice. V poročilu odbora IMKO smo predvideli ukrepe, za boljše seznanjanje naših državljanov. Pomembno je namreč, da bolniki poznajo svoje pravice, potrebujemo pa tudi boljše financiranje. To financiranje je bilo predstavljeno tudi v tretjem svežnju. Prosim, če govorite počasneje, pravi predsedojoče. Ne nazadnje pa moram opozoriti tudi na to, da je zelo pomembno, da imamo evropsko elektronsko uh, kartico, zdravstveno uh, kartico in pomembne uh, so uh, tudi evropske uh, nacionalne točke. Bolniki na obmejnih območjih morajo imeti možnost, da se lahko zdravijo uh, na obeh stranih meje. Potrebno je izboljšati te storitve, kajti na kocki je življenje naših državljanov. Najlepša hvala. Hvala lepa. Besedo dobi gospod komisar Andrew Kajtis. Thank you. Thank you, uh, hvala lepa, gospa predsedojoča, spoštovani kolegi. Zahvaljujem se gospodu Beletu za to zelo pomembno poročilo o izvajanju direktive o čezmejnem zdravstvenem zdravstvu. Jaz sem zdravnik, zato mi je ta tema zelo eh, blizu. Na milijone državljanov potuje vsako leto v druge države članice in eh, pri tem eh, se počutijo varne, kaj ti vedo, da jim bo zdravstvena oskrba zagotovljena tudi tam. Poleg tega pa se lahko bolniki tudi zdravijo v drugih državah članicah. Zataj, zakaj? Zato, ker imajo evropski državljani pravico, da se zdravijo povsod po Evropski uniji in dobije povračilo stroškov tudi doma. Torej eh, je ta direktiva o čezmenem zdravstvenem varstvu zelo pomembna za evropske državljane in zato pozdravljam tudi poročilo Evropskega parlamenta, o izvajanju direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu. Naj povem, da se povsem strinjamo z vami. Nujno potrebujemo ukrepe za izvajanje direktive. To, kar pravite, je povsem v skladu z poročilom Evropske komisije o izvajanju direktive, ki smo. Uh, ga objavili eh, lani septembra. Sedaj pa bi eh, rad eh, povedal, kaj počnemo, da bi izboljšali izvajanje. Evropska komisija je pregledala prenos direktive v nacionalno pravo. Sprožili smo kar 26 postopkov kršitve zaradi zapoznelega ali pa neustreznega izvajanja direktive. Sedaj smo zaključili z eh, prvim krogom in eh, vsi postopki kršitve so bili zaključeni. Sedaj pa komisija pripravlja presojo skladnosti. Natančno bomo pregledali vse ukrepe, ki so bili predlagani v vseh državah članicah in ta pristop je že obrodil rezultate, kajti številne države članice so že spremenile svojo zakonodajo v korist bolnikov. Lahko pa vam zagotovim, da bo Evropska komisija nadaljevala z zelo intenzivnim dialogom z državami članicami. Kolegice in uh, kolegi, države članice imajo manevrski prostor pri izvajanju te direktive. Nažalost pa prihaja do uh, primerov diskriminacije evropskih državljanov, ki se želijo zdraviti v uh, drugih državah članicah. Bolniki se pogosto srečujejo z zelo zapletenimi birokratskimi uh, postopki. Uh, Prejeli bomo vse potrebne ukrepe, da bi naredili konec takšnim neustreznim praksam. Evropska komisija je sprožila tudi postopek zoper dve državi članici v zvezi z nacionalnimi določili za povračilo stroškov. Zato pozdravljam, da se eh, to poročilo osredotoča tudi eh, na povračilo stroškov. Sodelovali bomo z državami članicami z namenom poenostavitve postopkov. Evropska komisija bo tudi nadaljevala z nadaljnim ozaveščanjem eh, v zvezi z pravicami bolnikov. Strinjamo se tudi z priporočili Evropskega parlamenta, ki pravijo, da je potrebno zagotoviti zadostno financiranje nacionalnih kontaktnih točk. Lahko vam zagotovim, da bo Evropska komisija še naprej podpirala te eh, kontaktne točke. Poleg tega bomo v bližnji prihodnosti objavili eh, tudi eh, poročilo na to temo. Želimo izboljšati nacionalne kontaktne točke tako, da bomo zagotovili praktične prednosti za naše državljane. Poleg tega ta direktiva vzpodbuja tudi čezmejno sodelovanje med državami članicami, še prav posebej v obmejnih regijah. Evropska komisija zagotavlja podporo regionalnim in pa lokalnim zdravstvenim organom in sicer s pomočjo svoje zdravstvene platforme. Naj spostavim dve pomembni točki v vašem poročilu. Prvič, vzpostavitev eh, referenčnega omrežja Evropske unije. To eh, predstavlja pomemben korak naprej pri eh, sodelovanju v boju z redkimi boleznimi, ampak eh, ta omrežja se srečujejo s težavami pri vključitvi v nacionalni sistem. Torej, Se zahvaljujem za vaš poziv, da podpremo tiste ponudnike storitev, ki so člani tega nacionalnega omrežja. Evropska komisija je sprejela tudi priporočilo, o uh, elektronskih uh, zdravstvenih informacijah oziroma o obrazcu. Eh, in na ta način bi lahko bolniki imeli dostop do svojih zdravstvenih podatkov in sicer tudi na čezmejni ravni. Estonija in Latvija sta pričeli z izmenjavo podatkov, zahvaljujoč prizadevanjem Evropske komisije. Na ta način bomo izboljšali dostopnost do zdravstvenih storitev za naše državljane. Poštovane poslanke in poslanci, vaše poročilo posta, predstavlja pomemben prispevek k izvajanju direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu. Veselim se že vaših priporočil in lahko vam obljubim, da jih bomo skrbno proučili. Naše strinjanje pa pomeni, da lahko skupaj dosežemo napredek. Na ta način eh, bomo zagotovili prednosti za evropske državljane in pa za zdravstvene sisteme povsod po Evropski uniji. Najlepša hvala. Sedaj eh, pa bomo prišli k predstavnikom političnih skupin. Najprej gospod Bušoj. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Rad bi se zahvalil gospodu Beletu za to poročilo. Ta zdravstveni okvir omogoča eh, državljanom, da dobijo povračilo stroškov eh, za zdravljenje v vseh državah članicah. Tukaj gre za konkreten uspeh Evropske unije za bolnike. Uložil sem tudi predloge sprememb eh, v letu 2010 in 2011. Sem eh, podprl eh, zakonodajo na tem področju in leta 2013 sem izvajal to direktivo na ravni Romunije. Nažalost pa so številne države članice sprejele upravne postopke, ki onemogočajo čezmejno izvajanje te direktive. Vnaprejšnja odobritev ali pa povračilo stroškov sta dve področji, ki sta zelo eh, zapleteni. Veliko bolnikov eh, ne uživa pravice, eh, ki so zapisane v tej direktivi. Pravica do zdravja do zdravstvenih storitev je v temeljni listini o človekovih pravicah in zaradi tega pozivam Evropsko komisijo, da preveri, kakšna je situacija v državah članicah in da zagotovi izvajanje. Najlepša hvala, gospod Fölken, v imenu skupine socialistov in demokratov. Spoštovana gospa predsedojoča. Najprej bi se rad zahvalil poročevalcu gospodu Beletu za odlično sodelovanje. Mislim, da se vsi strinjamo glede eh, cilja eh, tega poročila oziroma te direktive. Zdravje naših državljanov je naša eh, glavna prednostna naloga. Nažalost pa je trenutno izvajanje pokazalo, da čezmejno sodelovanje še ne poteka tako, kot bi moralo in uh, z čezmejnim sodelovanjem pravzaprav želimo doseči, da bi državljanke in državljani imeli dostop do kakovostnih čezmejnih zdravstvenih storitev in da bi dobili tudi enostavno povračilo stroškov mm, državljankam in državljanom ne moremo pojasniti, da je bilo 26 od 28 držav članic tako počasnih pri izvajanju, da je Evropska komisija morala sprožiti postopke o kršitvi. Eh, samo 20 eh, odstotkov bolnikov je vedelo, da ima dostop do čezmejnih zdravstvenih storitev. Dve leti eh, po eh, vstopu v veljavo te direktive, torej bolniki ne poznajo svojih pravic. In če pravic ne poznajo, jih tudi ne morejo izkoristiti. Poleg tega je vse skupaj zelo zapleteno in trenutna raven preprosto ni zadovoljiva. Tukaj igrajo pomembno vlogo predvsem nacionalne eh, kontaktne točke in eh, te eh, nacionalne točke morajo biti dostopne vsem in tudi razumljive. Poleg tega je potrebno poskrbeti za kampanjo ozaveščanja. To je ključnega pomena za naše bolnike in pa za izvajanje njihovih pravic. Zaradi tega v poročilu pozivamo eh, ravno k uresničevanju teh načel. Poleg tega pa potrebujemo tudi bolj jasne informacije za izvajalce storitev. Natančno je potrebno zapisati, katere zdravstvene storitve bodo eh, tudi ustrezno povrnjene oziroma stroški katerih zdravstvenih storitev bodo ustrezno povrnjeni. In dovolite, da spregovorim še v zadnji točki. Za mojo skupino je izjemno pomembno, da v področje uporabe vključimo tudi cepljenje, kajti eh, ljudje se vse manj odločajo za cepljenje in vračajo se bolezni, ki so bile že dolgo izkoreninjene. Na to nevarnost ne smemo pozabiti in zaradi tega moramo dopolniti direktivo tudi glede tega. Najlepša hvala. Merci, la parole est à madame. Hvala lepa, gospa Krupa. V imenu EKR za minuto in pol. Zdravotna mogla bi biti veliko. Najlepša hvala čezmejne zdravstvene storitve so lahko velika priložnost za državljane, ki potujejo. Pogodba predvideva visoko raven zdravstvene oskrbe. Zdravstvena oskrba pa je v pristojnosti držav članic. Kot rezultat, predvsem ljudje ljudje iz obmejnih eh, območij koristijo te storitve. Številni potujejo tudi v eh, države članice, kjer so zdravstvene storitve cenejše. Številne države članice pa se srečujejo z težavo in sicer, da vsi državljani nimajo dostopa do dragih zdravstvenih storitev. Seveda je potrebno poskrbeti za ozaveščanje, potrebujemo kontaktne točke ampak to, kar želimo doseči, je predvsem, da pomagamo tistim, ki eh, so oboleli za redkimi boleznimi. Število obolelih je razmeroma majhno in zaradi tega imajo ti ljudje velike težave z dostopom do ustreznih zdravstvenih storitev. Poskrbeti moramo za ustrezno ozaveščanje in poleg tega moramo iskati eh, tudi nova zdravila. Trenutne cene zdravil so in pa zdravljenja so pre, preprosto previsoke. In uh, poleg tega je koristno tudi cepljenje v primeru uh, epidemij. Selimovič, Gospod eh, Selimovič. Hvala lepa. Gospa predsedojoča, hvala lepa poročevalcem in poročevalcem v senci za uh, to odlično poročilo čezmejne zdravstvene storitve postajajo vedno pomembnejše tudi zaradi prostega pretoka evropejcev. To je lepo in prav, vendar pa moramo potem zagotoviti tudi boljše delovanje te direktive. Eno izmed področji, kjer je potrebno poskrbeti za izboljšave, je preglednost zdravstvenega sistema. Če bolnik ne ve, ali bo dobil povračilo stroškov, če bolnik ne ve, do katerih zdravstvenih eh, storitev eh, ima pravico, eh, potem se pač ne napoti v bolnišnico v neki drugi državi članici. Poleg tega so postopki za povračilo stroškov prezapleteni in jih je potrebno izboljšati, kaj ti, ti bolniki ne bodo nikoli obiskali bolnišnice v kateri drugi državi članici, če ne bodo prepričani, da bodo dobili tudi povračilo stroškov. Potrebujemo torej evropski odziv. Eh, kajti gre tudi za odziv na globalizacijo, vendar pa je potrebno to rešitev izboljšati, če želimo, da bo tudi dejansko delovala. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupine GUE NGL, gospa Konična za minuto in pol. Vašene kolegine, kolegove, vašeni pa nek... Hvala lepa, gospa predsednica, kolegice in kolegi, spoštovani gospod komisar. Zahvaljujem se kolego Beleto za odlično poročilo glede zdravstvene skrbe določenih pacijentov, sploh pri redkih boleznih, je čez mejna no, zdravstveno varstvo izjemnega pomena. Seveda se moramo zavedati pomena izmenjave znanja in tudi deljenja sredstev, še posebej pri redkih boleznih. Te probleme moramo reševati širše, ne na nacionalni ravni. Treba je vključiti resurse, ki so na voljo po celotni Evropi. Prizadevati si moramo tudi za priznavanje receptov iz drugih držav članic ter odpraviti druge ovire, ki onemogočajo čezmejno zdravstveno varstvo. Bolje bi bilo tudi uporabiti evropsko zdravstveno kartico. Kar še posebej pozdravljam, je poziv k o krepljenju obveznosti do cepljenja v Evropski uniji. Vse se ponovno pojavljajo bolezni, za katere smo domnevali, da so že zdavna izkorenjenjene. Prav tako se moramo okvarjati z vsemi problemi čezmejnega zdravstvenega varstva, ki jih moramo odpraviti. Tukaj gre tudi za ponovni uvoz zdravil, kar negativno vpliva za manj razvite države. Tudi to prakso bo treba odpraviti. Hvala lepa. Za zelene, za eno minuto, gospa Mec. Merci, madame la président. Hvala lepa, gospa predsedojoča, hvala lepa, gospod eh, Belec, za odlično opravljeno eh, delo. Samo 17 odstotkov evropejcev je seznanjenih eh, z pravicami na področju čezmejnih zdravstvenih storitev. Če želimo biti resni pri izvajanju direktive o čezmejnem zdravstvenem varstvu, potem moramo na vsak način okrepiti nacionalne kontaktne točke. Kajti, če bomo sodelovali, eh, bomo tudi uspešnejši. Recimo, če bomo sodelovali na področju raziskav ali pa pri zdravljenju redkih bolezni. In ravno za to se krepimo. Se borimo za krepitev eh, nacionalnih referenčnih eh, točk in na ta način bomo lahko pomagali tudi vsem državljanom, ki trpijo zaradi redkih bolezni. Poleg tega pa bomo lahko zagotovili tudi povračilo stroškov in se izognili kakršnikoli zlorabam. Vendar pa je jasno tudi, da morajo biti bolniki v središču naše pozornosti. Potrebujemo vključitev bolnikov, ti morajo biti seznanjeni s svojimi pravicami in morajo natančno vedeti, kako eh, lahko koristijo zdravstvene storitve. Vsi imamo pravico do kakovostnih zdravstvenih storitev. Najlepša hvala. Gospa Melan v imenu skupine INF e za minuto. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Čez mejna mobilnost eh, zagotavlja eh, državljanom Evropske unije možnost, eh, da potujejo po Evropski uniji in bivajo na ozemlju različnih držav članic. In uh, S tem uh, pripomoremo tudi k zmanjšanju brezposelnosti. Zaradi tega je pomembna tudi direktiva iz leta 2011 o kakovosti zdravstvenih storitev. Eh, seveda eh, mora ostati povročilo zdravstvenih stroškov v pristojnosti držav članic, ampak sodelovanje med državami članicami je ključnega pomena, če želimo zagotoviti varnostne in kakovostne zdravstvene storitve povsod po Evropi. Potrebno je poskrbeti tudi za ustrezno izvajanje direktive, vendar pa ne smemo na ta način omogočiti nenadzorovanega priseljevanja. Eh, ne smemo dovoliti priseljevanja eh, in sicer eh, z izgovorom, da je nekdo na ozemlje pripotoval z namenom zdravljenja redke bolezni. Vsi moramo sodelovati pri. Eh,

gospa predsednica, gospod komisar. Ena od največjih koristi Evropske unije je pravica do dostopa do zdravstvenih storitev v katerikoli evropski državi in pravica do povračila stroškov za obravnavo zunaj države, iz katere prihajajo. Živimo v časih hitrega eh, razvoja, zato se tudi zdravstvene obravnave razvijajo naprej. Ne pa povsod enako. Zato moramo zagotoviti, da imajo vsi enak dostop do vseh zdravstvenih eh, sistemov, ne glede na to, kje živijo. Zato pa moramo zagotoviti ustrezen pravni okvir. Omogočiti moramo sodelovanje ga pospešiti na različnih področjih povezanih z medicino in zdravstvenim varstvom. Naj omenim naprimer e-zdravje ali zdravljenje redkih bolezni. To ni vprašanje, ki ga lahko rešuje ena ali druga država članica sama, temveč se nanaša na vse države članice. Tukaj gre za čezmejne zadeve, zato govorimo o Evropski uniji in njeni dodani vrednosti. Vprašanje je, koliko pacijentov se dejansko zaveda svojih eh, pravic glede povračila stroškov obravnave zunaj eh, svoje države članice in še nekaj. Države članice morajo informirati pacijente o njihovih pravicah in jim omogočiti to vrstne čezmejne storitve ter zagotoviti tekoč eh, proces. Gospod Marija, za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsednica. Če za meno zdravstveno varstvo sodi med temeljne pravice evropskih državljanov, omogoča to, da lahko pacijenti potujejo v drugo državo članico in tam opravijo medicinski poseg, če ustrezne oskrbe ne morejo dobiti v lastni državi članici. To je seveda zelo. Eh, dobra priložnost, težave pa se pojavijo pri, pri povračilu stroškov tega zdravljenja, ko se vrnejo domov. Še posebej to velja za revnejše države članice. Mislim, da je treba na tem področju prilagoditi določila direktive. Slišali smo tudi nekaj o epidemiji grihe. Več kot 100 mrtvih je, imamo v Grčiji že zaradi tega. Grške oblasti so se povezale z pristojnimi organi eh, znotraj Evropske komisije. Zato me zanima, kako je to zadeva in eh, kako je zacepljenje v Grčiji. To je vprašanje, ki me zanima, ker zanima tudi grške državljane. Hvala lepa. gospa Pietikainen. Čezmejno zdravstveno varstvo postaja vse pomembnejše tako v interesu dobrobiti pacijentov, kot tudi v smislu učinkovite rabe sredstev, ki so na voljo. Potrebujemo boljše znanje, sploh za tiste pacijente, ki nimajo na voljo dovolj sredstev za zdravljenje, tudi za te pacijente in še posebej za te, te pacijente to potrebujemo. Zato nas veseli, da se ta sistem razvija. Zahvaljujem se poročevalcu in tudi komisiji. Sramota je, da tako velik del držav članic ne izvaja direktive in svojim državljanom ne omogoča koriščenje teh eh, čezmenjih storitev. V interesu državljank in državljanov je treba pritisniti na države članice, da se odpovejo drobnjakarski politizaciji vprašanja v dobro pacijentov, ki bodo dobili dostop do kakovostnih zdravstvenih eh, storitev. Gospa Kebeson Ruiz je naslednja. Hvala lepa, gospa predsednica, če govorimo o, čez mejni zdravstveni oskrbi, potem gre tukaj za eno osnovnih načel Evropske unije. Tukaj gre za eno od temeljnih pravic znotraj Evropske unije. Zavedamo se, da je to vprašanje zelo kočljivo zaradi nacionalnih pristojnosti. Težava pa je tudi v tem, da uporaba te zakonodaje varira od države do države. Zato, da bi bila direktiva uspešno uresničena, mora imeti eh, prava eh, določila in eh, prispevati mora k sodelovanju. Za drugi mesec ne moremo nadomestiti to vrstnega orodja moramo pa to direktivo izvajati postopoma, cilj za ciljem. Čez mej na zdravstveno varstvo se izvaja na osnovi uporabe evropske zdravstvene kartice tako ne bi prihajalo do eh, zlorab in bi, bil, bi bilo zagotovljeno načelo enake obravnave vseh. Pomembno vprašanje je tudi vzajemno priznavanje receptov, ki se izdajajo za zdravila. Eden od osnovnih ciljev direktive pa je tudi digitalna oskrba, o tem je govoril tudi komisar države članice, mora imeti od začetka možnost eh, digitalnega zdravstvenega varstva. Seveda pa lahko samo nacionalni zdravstveni sistem ustrezno zaščiti eh, osebne podatke pacijentov. Nacionalni zdravstveni organi more biti torej vključeni v izvajanje direktive. Hvala lepa, gospod Gerike. Draga predsedujoča, drage kolegice in kolegi. Poročilo o izvajanju kaže, da smo dosegli velik napredek znotraj Evropske unije, lahko nadzorujemo izvajanje zakonodaje, lahko zagotovimo tudi ustrezno obravnavanje redkih bolezni. Zato je, so nacionalne kontaktne točke ključnega pomena za informiranje pacijentov glede njihovih pravic do čezmejne zdravstvene oskrbe. Komisija bi morala začeti z informacijsko kampanjo obveščanja pacijentov Evropske unije glede obstoja nacionalnih kontaktnih točk kar bi morali tudi izboljšati z več eh, relevantnimi informacijami. Komisija bi morala razviti nekaj vzorec za nacionalne kontaktne eh, točke, katere informacije so najbolj koristne za pacijente, ki želijo izkoristiti pravice, ki izhajajo iz direktive o zagotavljanju čezmejnih zdravstvenih storitev. Hvala lepa, gospod Lize, za minuto in pol. Hvala lepa, gospa eh, predsedujoča, gospod komisar, kolegice in kolegi. Ko nekdo praznuje rojstni dan ali je novo leto, kaj želimo ljudem ob takih priložnostih? Predvsem zdravje. Zato bi moralo eh, biti zdravje bolj v središču politike, tudi evropske politike, v tolikšni meri, kot smo pristojni za to. In eh, tukaj smo za marsikaj pristojni. Za ELS je to tema središčnega pomena. pod vodstvom našega predsednika Manfreda Weberja smo pripravili dokument eh, o raku, to ima tudi osebne razloge in v tem dokumentu smo zapisali, da želimo storiti vse, kar je v naši moči, zato da čez 20 let ne bi nihče več eh, umrl za to grozno boleznjo. Zahvaljujem se tudi komisiji, da je v okvirnem raziskovalnem programu ob zorje. Eh, vključila tudi temo boja proti raku. Želimo pa si, da bi pacijenti lahko tudi bolje uresničevali svoje pravice. V tem smislu velika zahvala eh, kolego Ivo Beleto za poročilo. Upam, da bomo dobili veliko večino pri glasovanju o tem poročilu države članice morajo nekajte razmišljati samo kratkoročno glede na sredstva, ki jih imajo na voljo. Pacijent mora biti v središču pozornosti izvajanja direktive. Zato je treba eh, resnično s tem poročilom zbuditi države članice, da se zavedajo problema. Gospod Farija bo začel v postopku KHDI. Hvala lepa, gospa predsednica. Zahvaljujem se poročevalcu Ivo Beletu za odlično opravljeno delo pri pripravi poročila. Žal eh, je tako, da, je, da za zdravje še vedno velja načelo subsidijarnosti. Tukaj imamo upravka z direktivi iz leta 2011 in pa še nismo dosegli ciljev, ki smo si jih zastavili. Mnogi državljani sploh ne vedo, kakšne pravice imajo ali pa teh pravic eh, ne uresničujejo, zato ker si morda ne upajo. za državljane, kot tudi za države članice, je pomembno omogočiti zdravstveno obravnavo, zdravljanje v drugih državah, sploh ko gre za redke bolezni. Na tem področju treba poskrbeti za boljšo informiranost pacijentov. Zamisel o referenčnih specializiranih zdravstvenih eh, centrih za določene bolezni je tudi odlična. Zelo pomembna je tudi legaliz digitalizacija v, v zdravstvu, vse skupaj je še vedno povezano z prevelikim birokratskim bremenom. Po vsej Evropi moramo izvajati tudi eh, cepilne programe. Bili ste zelo hitri. Gospod Farija, gospod Hetman je naslednji. Hvala lepa, gospa predsednica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 Zato moramo sodelovati z državami članicami, izvajati kampanje ozaveščanja o nacionalnih kontaktnih točkah. Te so izjemnega pomena, saj predstavljajo hrbtenico celotnega sistema. Odpraviti je treba eh, zakonske in birokratske ovire, ki preprečujejo ustrezno izvajanje direktive. Povračilo stroškov zdravljenja bi moralo biti predmet hitrega postopka. Dank u wel, eh, mevrouw de voorzitter, commissaris, collega's. Gospa Wortmans. Hvala lepa. Gospa eh, predsednica, danes govorimo o izjemno pomembni temi. Gre za čezmejno zdravstveno varstvo. Zahvaljujem se kolego Ivo Bele, to iz eh, Limburga. Zelo pomembno je, da govorimo o tej temi. Zavedamo se, da mnoge državljanke in državljani Evropske unije ne poznajo svojih eh, pravic. Študija je pokazala, da 20 odstotkov državljanov ne pozna spoh eh, pravic. Zato moramo narediti vse, da eh, bi jih eh, ustrezno informirali, tako da bodo deležni najboljše zdravstvene oskrbe. Vsi imamo cilj biti zdravi in pri tem moramo državljane ustrezno podpreti.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 največja, najpomembnejša dobrina, zato ga moramo ustrezno zaščititi. Medicina se izboljšuje, mnogi pacijenti imajo zdaj možnost eh, zdravljenja ne samo v lasni državi članici, ampak v neki drugi državi članici Evropske unije. Države članice morajo zato sodelovati pri zagotavljanju tekoče komunikacije med državami članice na tem področju. V tem smislu Je tudi predlog odprave birokratskih eh, ovir, kar pomeni, da mora imeti vsak do možnost eh, koristiti te pravice čezmejnega zdravstvenega eh, varstva. Vsak ima pravico do obravnave po najnovejših dognanjih medicine. To velja tudi za begunce, ki so prisotni v državah članicah, še posebej v državah. Grčiji. Ähm, Gospod Arimo, mnogi ljudje iz äh, Belgije, odkud prihajam, se odpelje v Nemčijo na zdravljenje. Imeli smo ustrezen sporazum izom, äh, na osnovi katerega je lahko belgijski pacijent äh, dobil skrbo pri nemškem specialistu tukaj ni bilo nobenih birokratskih težav. Kar hočem povedati je, da je pacijentom popolnoma vseeno, kakšne formalnosti obstajajo med različnimi zdravstvenimi blagajnami. Pacijenti želijo ustrezno obravnavo pri zdravnikov, ki ga izberejo. Veliko preveč govorimo pri sodelovanju med državami o tem, kaj ne gre. Morali bi bolj podariti tisto, kar gre. Te cone, obmejne cone so dober primer za to, kako lahko zadeve funkcioniramo. Funkcionirajo. Zato pozivamo komisijo, da spodbuja takšno sodelovanje, če ne bo šlo tako, pa da ga zapove. Samo tako, da bomo, bomo dosegli naše cilje. Hvala. Gospod Kelly. Gospod Kelly. Uh, pravijo da je zdravje bogatstvo in to je res kajti vse bogatstvo vam, vam nič ne pomaga če, če niste zdravi pomembno je da v sodobnih družbah kjer smo priča gospodarski rasti da zagotovimo da imajo naši državljani dostop do zdravstva kar najlažje Kajti eno je, da je nekaj dostopno za zdrave, zdrave vendar nekaj povsem drugega, če ste bolni in vsa administracija vam je potem povsem odveč. Zato je zelo pomembna direktiva o čezmenem zdravstvenem varstvu. Ljudje potrebujejo vse informacije. To se mi zdi zelo pomembno, moramo zmanjšati upravno breme, kajti veliko je dostopno, veliko pomoči je dostopno, vendar pogosto je državljan to težko izkoristiti. Zato mora biti to naš osnovni cilj. Gospod Lise je govoril o boju proti raku in to je zelo pomembno. In imeli bomo tudi uh, dogodek, ki ga uh, organizira organizacija epileptikov. No, čestitam gospodu ivo beleju za odlično poročilo to mu lahko poveste neposredno gospod andriukaitis v imenu komisije izvolite zaključite to razpravo gospa predsednica hvala lepa z veseljem sem vam prisluhnil in hvala vsem za vaše prispevke naj še enkrat ponovim sedaj je pravi čas za vse nas da začnemo s kampanjami ozaveščanja, ker smo ravno pred volitvami v Evropski parlament. To omenjate pogosto in to vključite v svoje kampanje. Torej, ko predstavljate svoje programe ljudem, to vključite. Sveda obstaja konfrontacija med razumevanjem v država članica glede subsidijarnosti. Zakaj obstaja tako nizka stopna eh, zavedanja glede tega? Pogosto bodo ljudje rekli, to je pač v pristojnosti držav članic, to je pač mantra, ki jo ponavljajo. Če se gledate presojo, boste videli, da obstaja odpor do tega, da bi storili več na evropski ravni. Zakaj? Zato, ker obstaja napačno razumevanje subsidijarnosti. Uh, Če ne morete pomagati ljudem, da dosežejo čim boljšo zdravstveno oskrbo, recimo za tiste, ki ima redke bolezni, potem jim omogočite, da gredo v drugo državo in da to oskrbo dobijo druge. In kako lahko presežemo takšno mentaliteto? To je vprašanje za vse nas. Ni dovolj, da imamo vzorce, ki govorijo o nacionalnih kontaktnih točkah. Gre za to, da spremenimo Eh, pristop in razprave z vladami. Cenim to, da imamo skupne cilje, ko gre za čezmejno zdravstveno varstvo za vse evropske državljane. Ta konvergenca je nujna, zato da odpravimo neopravičene uvere pri čezmejnem zdravstvenem varstvu. In ta direktiva vključuje ključne eh, točke glede povračil stroškov, glede izmenjave podatkov, omogočanja podatkov in tako naprej. Naj vam zagotovim, da komisija bo proučila, kako ta priporočila uporabiti, potem, ko bo sprejeto vaše poročilo. Naj še enkrat podarim, komisija bo zavestno vključila Uh, ukrepala, ko bo videla, da se direktiva ne izvaja in pozvali bomo države članice, da sprejme ukrepe, s katerimi se bo preprečila diskriminacija pacijentov. Naj, se še, naj še enkrat zahvalim odboru za javno zdravje, za njegov boj glede tega. Zelo pomemben je prispevek uh, predsednice odbora Envi in poročevalca gospoda Beleja, kot tudi poročevalce v senci. Vi ste izjemno prispevali k tej razpravi. To lahko praktično pomaga k dostopnosti in vzdržnosti naših zdravstvenih sistemov. Ah, Slišali smo vprašanje gospoda Marjasa, če je gripa v Grčiji. Gr gripa je sedaj v vseh državah. Imamo dovolj cepiv proti sezonski gripi, vendar gripa postane epidemija zato, ker se ljudje ne cepijo. Torej cepiva so tudi v Grčiji, vendar grški organi morajo storiti več s tem v zvezi. Vendar Proticepilci izvajajo svojo smrtonosno kampanjo. Prosim, cepite se in prosim, uh, v svojo, vključite, v svojo kampanjo vključite to, da ste za cepljenje. Pod Bele boste vi zaključili to razpravo. Izvolite. Thanks. Thanks Hvala lepa za to razpravo. Kar zadeva to, kar je dejal Marija, naj dodam to, da obstajajo predlogi, da bi vključili uh, cepljenje v to direktivo, vendar je skupina EKR, v kateri je gospod Marija, se proti temu. Hvala, gospod komisar, hvala kolegice in kolegi. Mislim, da imamo široko razpravo glede tega prišla, glede izvajanja direktive in to na dober način. Komisar, zelo cenim to, da ste rekli, da si boste prizadevali za poenostavitev postopkov in prav tako, da boste okrepili kontaktne točke, to je tudi zelo pomembno s tem v zvezi in podprli bomo vaše prizadevanja in upam, da so vsi slišali vaše sporočilo, da je to tudi vloga evropskih poslancev, da je to treba vključiti tudi v kampanje z evropske volice, pa tudi po njih. Ne želimo stimulirati pacijentov, da gredo v tujino, ne vendar zlasti v čezmenih regijah je to smiselno, pomembno pa je to tudi izvajati recimo v primeru redkih bolezni, to je včasih celo bolj učinkovito in ceneje. In naša prednostna vloga mora biti interesi državljanov in Evropa mora storiti vse, kar lahko, zato da zagotovi blagostanje evropskih državljanov. Tudi Peter Lize je to omenil in, in tudi drugi. Ne gre za stroški, gre za pravilno izvajanje in uporabimo ta instrument, to direktivo, zato da se res eh, izkoristi dodana vrednost eh, Evropske unije s tem v zvezi in naj zaključim. Gospa predsednica, res sem hvaležen Mariji Grapini, soproč, soporočevalki za odbor IMKO. In hvala tudi pročevalcu v senci za odlično delo. Hvala lepa. S tem smo zaključili razpravo in glasovanje. Bo potekalo nekoliko kasneje. A sedaj pa bomo počakali, da se komisarja zamenjata. Sedaj gremo naprej na poročilo gospe Bonafej. Minimalne zahteve za ponovno uporabo vode. Gospa Bonafej, besede je vaše, izvolite. Hvala lepa, predsednica. Najprej hvala poročevalcem v senci za njihov prispevek k razpravi v teh mesecih dela. Da, naj vam povem, da leta 2017 je prišlo do 7 kvadratnih kilometrov vode se je porabilo in to bi se lahko podvojilo do konca leta, do konca stoletja. In vedno večja je konkurenca za dobavo in uporabo vode. To bo vplivalo na gospodarstvo, na skupnosti in tudi na ekosisteme, od katerih so te skupnosti odvisne. Torej, povečanje popraševanja. Potem smo priča podnebnim spremembam, ki so vedno bolj očitne. In zato lahko pride do tega, da bo vedno več območij prizadetih zaradi suše. Zato je vedno bolj pomembno čim bolj, upra bolj vzdržno upravljati z vodo. Voda je dragocen vir, ki ga vedno manj. Evropa ni sušna, vendar varnost preskrbe z vodo je nekaj zaskrbljujočega za vsaj polovico prebivalcev Evropske unije. Naj vam povem nekaj podatkov. Pomankanje vode je nekaj, kar danes prizadeva že vsa 11 odstotkov evropejcev. 70 odstotkov ozemlja je prizadeti zaradi suše. Od leta 1980 je uh, prišlo do povečanja suš. In te suše so povečale stroške, ki so se dvignili na 100 milijard evrov v zadnjih letih. Torej, prihaja tudi do ekonomskih zgub zaradi tega. In presoja vpliva komisije kaže na to, da samo v italijanskem kmetijstvu prišlo do zgub v višini 2 milijard evrov. To kaže, da suša ni več nekaj izoliranega, nekaj, kar se dogaja na jugu. Ne, to je nekaj, kar lahko skrbi celotna Evropska unija. In mi smo tisti, ki moramo najti prave rešitve na evropski ravni, zato da bomo ohranili blagostanje državljani in zato da bomo ohranili okolje. Izhodišče mora biti to, da uh, uporabimo krožno gospodarstvo, na katerem temelji razvoj Evrope, uh, Vključiti moramo v krožno gospodarstvo tudi vodo, moramo spodbujati uh, uh, varčevanje z vodo in ponovno rabo. In moramo spodbujati naložbe v ta sektor. To je zelo pomembno, zato da bo sistem učinkovitejši. Že imamo okvirno direktivo o vodah, ki, omo, ki um, omenja ponovno uporabo vode, vendar moramo jasno povedati, da nijemo zakonodaje, ki bi bila natančna, tako da bi lahko dejansko eh, izkoristili to dejavnost. Glede na podatke Evropske komisije bi lahko ponovno uporabili vodo in bi lahko uporabili 6,6 milijard uh, kvadratnih uh, oziroma kubičnih kvadratov vode do leta 2025 v primerjavi z 1,3, koliko je lahko uporabimo sedaj. Odbor Envi je eh, podprl predlog komisije, dodali pa smo določene Eh, predloge glede krožnega gospodarstva. Predlog komisije želi doseči cilje krožne gospodarstva s pomočjo harmoniziranih eh, predpisov na evropski ravni. Tako da bi imeli enake, eh, en, enake ravni varstva za javno zdravje, notranji trg in tako naprej. Odbor NV se strinja s pristopom komisije in prav tako je Eh, pomembno uporabiti obstoječo zakonodajo držav članic, recimo iz Italije, Francije in Španije. Vendar kot parlament smo menili, da moramo določene stvari vseeno spremeniti, zato da bo ta zakonodaja čim bolj jasna. Zlasti, ko gre za opredelitve, ko gre za uh, vloge in odgovornost vključenih subjektov, prav tako pa je pomembno obladovanje tvegan. Naj to na kratko predstavim. Zdelo se ne pomembno, uh, bolj natančno uh, vključiti, kateri so tisti akteri, ki delajo pri ponovni uporabi vode. Torej, kdo je tisti, ki upravlja te vode, kdo uh, je odgovoren pri distribucijski mreži in še nekaj podobnih opredelitev. Poleg tega smo povzeli merila uh, komisije glede uh, Eh, standardov vode. Poleg tega pa smo dodali še parametr glede salmonele. S tem bomo še povečali eh, varstvo državljanov. Prav tako menimo, da je pomembno podariti varčevanje porabe in prav tako moramo zagotoviti, da ponovna poraba vode ne bo škodovala javnemu zdravju ali zdravju živali. Danes bomo zaključili prvo branje in pripričana sem, da bodo svet lahko sprejel skupno stališče, tako da bomo lahko začeli s pogajanji in zato, da bo to, ta zakonodaja čim prej sprejeta. Hvala lepa. Vela, tri minute, izvolite. Hvala, gospa predsednica. Spoštovane poslanki in poslanci, najprej gosp, hvala gospe eh, Simoni Bonafe in poročevalci v senci za odlično delo glede predloga uredbe o minimalnih zahtevah za ponovno uporabo vode. Delo parlamenta je zelo pomembno pri tem pomembnem dosjeju v prihodnih pogajanjih. Kot je omenila Simona, je, zelo, je voda zelo pomemben ver, nujen za vse nas, za industrijo, za kmetijstvo in za številne druge namene. Je pa tega vera vedno manj. Danes ena tretjina Evropske unije že trpi zaradi pomankanja vode celo leto. Poletje 2018 smo to videli, da je to težava za številne države članice, tudi za tiste, ki jih ponavadi ne povezujemo s pomankanjem vode in kjer ponavadi niso še suše. Te težave se bodo še poslabšale zaradi podnebnih sprememb. Moramo pač vrčevati z vodo, moramo pametno delati z njo, vendar pa tudi ponovna uporaba vode lahko pomaga pri reševanju teh težav. Prav tako je pomembna politika celovitega upravljanja z vodo. Predlog o ponovni uporabi vode spodboja eh, uporabo pre, pre, prečiščene uh, odpadne vode, uh, Eh, za namakanje v kmetijstvu. S tem se mm, poveča uporaba vode in pač odpadni proizvod postane ver. To je skladno s konceptom krožnega gospodarstva, ki ga komisija spodbuja. Cilj je to, da bi okrepili uporabo odpadne vode za namakanje v kmetijstvu, kjerkoli je to varno, smiselno in stroškovno učinkovito. S tem bi zmanjšali težave z vodo in ohranili javno zdravje in okolje. E, minimalni parametri bodo omogočili gladko delovanje notranjega trga za kmetijske proizvode in s tem bodo tudi ustvarjene nove e, poslovne priložnosti za operaterje in za tiste, ki razvijajo tehnologijo. Evropska komisija se zahvaljuje parlamentu za Eh, njegovo delo in za priprave pri mnenju in poročilu. Evropska komisija se veseli nadaljne razprave. Hvala, gospa predsednica. Hvala lepa. Eno minuto imate za odbor Agri. Gospodžo predsednice, gospodine povjeren. Hvala, gospa predsednica, gospod komisar. S tem, se, s tem predlogom se želi izpolniti vrzel v evropski zakonodaj. Vode je najpomembnejši ver zaradi eh, dejavnosti človeka, zaradi podnebnih eh, sprememb in tako naprej. Zato je zelo pomembno čistiti vodo in jo ponovno uporabljati v okviru evropske politike krožnega gospodarstva. Obseg ponovne uporabe vode se eh, širi na kmetijstvo in na druge sektore. Naj spomnim, da tudi kmetje se morajo držati uh, strogih pravil glede subjektov, ki delajo z živili. In kmetje morajo dobiti ustrezno uh, prečiščeno vodo, ki bo v skladu s temi merili, zato da jih bodo lahko uporabili v kmetijstvu, zato da bodo njihovi kmetijski proizvodi varni. Izvajanje uredbe bo nekaj, kar naj sicer koristi kmetom, vendar pa ne sme biti dodaten strošek za nje. Dobro. Sedaj ima gospod Gambuš za ELS eno minuto in pol. Hvala lepa, gospa predsedujoča, gospod komisara. Najprej se zahvaljujem gospe Bonefe za opravljeno delo in za odlično sodelovanje, ki ste ga vzpostavili z vsemi poročevalci v senci. Ta e, uredba e, bo ne samo vzpostavila ustrezno upravljanje e, z vodo, temveč se bo lotila tudi tega z vidika krožnega gospodarstva. Se opravičujem, gospod, ampak mislim, da ni tolmačenja v angliški jezik. Izvolite, lahko nadaljujete. Ja, tu gre za eh, kmetijsko uporabo eh, vode v, tem, eh, v tej uredbi, ampak istočasno je treba to uporabljati tudi drugih, na drugih področjih, ki uporablja veliko vode, naprimer področje industrije. In v okviru programa Live bomo to tudi storili. Ti projekti na ravni Evropske unije morajo upoštevati, kot je povedal eh, komisar, dejstvo, da bomo leta 2030 že trpeli zaradi pomankanja eh, vode. Za nekatere države članice to zaenkrat še ni problem, ampak eh, vseeno pa morate vedeti, da to, kar bo danes prizadelo jug Evrope, bo jutri prizadelo preostalo Evropo. Na to bi bilo potrebno to uredbo tudi spremeniti v direktivo, zato da eh, ne bomo reševali problemov šele takrat, ko se pojavijo, temveč da to že predvidimo. Gospa Jana Sender za socialiste in demokrate, eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedojoča in eh, najlepša hvala gospe eh, Bonafe, ki je poročevalka, eh, ki je strokovnjakinja za krožno gospodarstvo in eh, tu se je posvetila uporabi vode eh, v kmetijskem sektorju in zato se ji močno zahvaljujem. To je dolga zgodba. Španija eh, je ena od eh, držav, eh, ki se s tem zelo veliko ukvarja. Mi recikliramo odpadne vode, istočasno pa vemo tudi, kakšen je pritisk na ta vir v naši državi. Zavedamo se, da so razmere v naši državi zelo drugačne kot morda v katerih drugih državah, ampak eh, poročilo gospe Bonafé eh, kaže prav na to, da so potrebe drugačne od države do države. V vsakem primeru, gospod Vela, potrebujemo tudi direktivo o osnaženi eh, zemlji, kajti to je velik problem v Evropi in onesnaževanje vode se začne pri onesnaževanju zemljišč. Hvala lepa za Alde, gospod Hojtema, minuto in pol. Eh, eh, Gre za zelo Gre za zelo pomembno poročilo in uh, teh stvari ne smemo imeti za samoumevne. Marsikje v Evropski uniji so hude suše in eh, treba bilo raziskati alternative za eh, podzemno vodo, kar se tiče namakanja. Seveda je tu to, torej uporaba predelane mestne urbane vode lahko zelo dobra alternativa. Veliko je tu vode na voljo, če jo bomo znali uporabiti, zato je pomembno, da imamo ustrezna merila na podlagi katerih bomo zagotovili tudi javno eh, varst, eh, torej zdravje, varovanje javnega zdravja in ustrezno prehransko varnost. Tu je potrebno tudi gledati na trajnostno izrabo teh virov, kajti tu so še nekateri drugi učinki, ki jih je treba upoštevati in ki jih Eh, po določenih državah članicah že torej, izkoriščajo te možnosti. Skratka, tudi stališča enotnega trga je to zelo pomembno. Zelo pomembno je, da imamo enotna pravila. In kot kažejo izkušnje iz nekaterih držav članic, eh, vidimo, da se voda ponekod že prodaja. Skratka, izogniti se moramo težavam z javnim zdravljenjem, izboljšati je treba konkurenčnost, zato se moramo s tem ukvarjati na evropski ravni.